kolegi in kolegice prosim vas da zasedete svoja mesta imamo poln dnevni red in eh, z vašim dovoljenjem začenjam današnjo sejo Prosim vas, da oprostite odsotnost eh, kolega Fernandeša iz ELS, splošnega poročevalca, ki v tem trenutku sodeluje na kongresu stranke v Madridu. Dnevni red je sprejet, razen če ima kdo kakšen komentar. Imeli pa bomo tudi skupno sejo odborov za proračune in od, uh, eh, libe 27. oktober v torek ob uh, eh, 2. uri 15 minut. devetnajstega oktobra je potekal trialog Sam bom povedal, kaj se je dogajalo, ker eh, z nami ni splošnega poročevalca. Splošni poročevalec je izpostavil štiri prednostne naloge, svežen za migracije in eh, begunce, ki pokriva razdelke, razdelka 3 in 4, pokriva tudi agencije. Drugi element je eh, rešitev vprašanja rezov pri obzorju 2020 in pri instrumentu za povezovanje Evrope. Jose Manuel Fernandez je izpostavil tudi, da ne smemo dovoliti, da eh, pride do poseganja v eh, pobudo za zaposlovanje mladih. In na to še četrta prednostna naloga, spoštovanje eh, obveznosti, ki smo jih sprejeli v večletnem finančnem okviru, gre za načrt plačil, gre tudi za uporabo prožnosti, ki jo dovoljuje finančni okvir predstavnik sveta, eh, minister Gramenja iz Luksemburga, je spostavil še peto prioriteto in to je spoštovanje zgornjih omejitev večletnega finančnega okvira. Dejal je, da imamo nekaj negativnih eh, marš, negativnih številk in eh, o tem bomo govorili tekom spravnega postopka, ki bo zelo zahteven, ki eh, bo predstavljal velik izziv. Dovolite mi, da sedaj predstavim eh, oziroma podam besedo Žerarju Deprejo, ki je naš poročevalec za druge oddelke, na to pa gospodu Gajerju, ki je poročevalec za agencije. Oba sta sodelovala pri teh eh, tristranskih pogovorih. Gospod Deprej, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lahko sem razmeroma kratek. Odbor za proračune je glede drugih oddelkov izpostavil eh, naša stališča. O tem smo že glasovali, tako da eh, ne bom izgubljal besed, kar se tega tiče. Predsedujoči svetu je govoril eh, o zmanjšanju za pet odstotkov, o zmanjšanju števila zaposlenih. To je del večletnega finančnega okvira. Ustrajal je, in to predvsej jasno, da eh, vse institucije spoštujejo to zmanjšanje števila zaposlenih. Sam sem na to odgovoril, da obstaja razlika pri eh, interpretaciji eh, samega stanja, kar se tiče naš, nas, komisije in sveta, eh, kar se tiče uporabe tega koeficijenta za zmanjšanje števila zaposlenih. Tekom spravnega postopka se bomo pogajali tudi o tej občutljivi temi. Svet nam eh, nasprotuje, za ostale institucije nimajo več pomislekov. Uh, nimamo večjih pomislekov, razen tega, kar sem izpostavil sedaj. Hvala. Ste ga pripričali, da parlament spoštuje eh, svoje zaveze. No, gospod predsednik, eh, v tej fazi nisem poskušal nikogar eh, prepričati v nič. Želel sem le povdariti, da eh, so naša mnenja deljena in da se bomo morali o tem pogajati. Pojasnil sem zgolj, kako je odbor za proračune glasoval in kakšno je stališče parlamenta. Najlepša hvala, gospod Gajer, agencije. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da sem lahko podobno kratek. Nameraval sem, in to je bila tudi moja predstava v formatu prvega trialoga, to sem sporočil predsedstvo, da bi torej organizirali tehnične sestane, kjer bi obravnavali vsa vprašanja, ki bi jih ločili od glavnih pogajanj. In to smo torej ponudili. Je pa še sedaj na strani sveta, da se odločili bodo sprejeli to ponudbo. Ne vem, ali bo luksemburgsko predsedstvo sprejelo to ponudbo. Če ne, potem bodo pogajanja o tem zelo majhnem proračunskem področju padla z večjim področjem, torej bodo skupna z večjim področjem. Seveda, migracijskega svežnja ne moremo obravnavati izven vseh proračunov. ki veljajo za Frontex, EASO in druge agencije. Bomo videli, ali bo morda torej svet sprejel to ponudbo. Še nekaj, kar se tiče pogajanj? Res je in ustrajamo na našem stališču, kar se tiče vloge posebnih instrumentov, In to smo tudi hm, uskladili v našem osnutku proračuna. Vendar pa. Ali bo svet MFR postil izven tega okvira, tukaj nekoliko dvomim. Seveda to je odvisno tudi od eh, pritiska držav članic. In predsedstvo je bilo jasno. Seveda, financiranje potreb je eno, proračunska disciplina pa drugo. To je bila eh, jasna pripomba, ko lahko vidimo, da torej ne bodo želeli preseči srednjeročnega finančnega okvira. Kar se tiče dopolnilnih pisem, ki jih dobijamo s komisije in ki želijo zniževati meje, bo to pomenilo, da bomo morali nekoč v nekem določenem trenutku se odločiti, katere prednostne naloge bomo še zagovarjali in katere ne. Tega ne bo potrebno storiti tu še prav posebno ne, če bomo imeli sodelovanje sveta z drugimi institucijami, ampak v določen trenutku na ustrezno mesto bomo to morali narediti. Či? Najlepša hvala. Na tem trialogu smo se na nek način ogreli za spravni postopek. Na plenarnem zasedanju bomo sprejeli našo resolucijo za osnutek proračuna za leto 2016. Zdi se mi, da ta proračun ne bo pokril vseh naših zavez za leto 2016. Kdo lahko trdi, da migraciji ne bo več, da ne bodo več pritiskali na proračun? Kdo lahko trdi, da da bo eh, na Bližnjem vzhodu zavladal eh, mir in varnost. Kdo lahko trdi, da ne bomo več eh, pomagali po saharski Afriki, da ljudi, da ljudje ne bodo več prihajali iz teh držav v Evropo. Ne vem, če tudi vi razmišljate podobno, ampak po našem mnenju, po mojem eh, mnenju, je treba upoštevati zaveze, ki so jih sprejeli predsedniki vlad in držav. Upoštevati je treba njihove izjave in po mojem mnenju ta proračun ni tako visok in ne ustreza tem izjavam in eh, zavezam. Mislim, da bodo pogajanja izjemno težka in mislim, da se moramo dobro pripraviti. Poskušati moramo ublažiti trenutno stanje, eh, zagotoviti, da se bomo razumeli za to pogajalsko mizo in to bo veliki ziv. Toliko o tem prvem trialogu, kjer smo se ogreli za delo v prihodnosti. Dopolnilno pismo številka 2 smo omenili, besedo bom predal eh, komisiji gospodu eh, Dufresneju, ki bo spregovoril o tem dopolnilnem pismu. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Predstavil bom glavne elemente dopolnilnega pisma številka 2. Nadaljeval bomo v angleščini. Prejšnji teden je torej komisija predstavila dopolnilno pismo kajti to je tisto obdobje, ko imamo posodobljene ocene za kmetijske izdatke in tako lahko imamo potem bolj natančne napovedi za naslednje leto. Vendar pa letos imamo še en pomemben element v tem dopolnilnem pismu in sicer gre za proračunske posledice nedavnih svežnjev, ki so bili napovedani septembra za odziv na begunsko krizo. Naj podam pregled najprej, potem pa bom šel v podrobnosti. Naj začnem s svežnjem, ki zadeva migracije. V tem dopolnilnem pismu komisija predlaga okrepitev niza ukrepov za 1,5 milijarde evrov, kar se tiče obveznosti torej izdatki za ukrepe, ki ciljajo na odziv na begunsko krizo. Tukaj bi torej obveznosti povečali za 1,5 milijarde evrov. To vključuje tudi 140 milijonov za obveznosti za humanitarno pomoč, da bi se odzvali na najbolj pereče zadeve v tretjih državah. Potem pa imamo v tretjem modelku pet glavnih elementov, ki jih bom navedel čez trenutek. Obveznosti so tukaj povečale za 1,38 milijard, kar se obveznosti tiče, in 700 milijonov, kar se tiče plavil, eh, plačil. Prvi niz ukrepov vključuje nujno pomoč pod azilnim in integracijskim skladom in tudi kar se tiče sklada za notranjo varnost. Ta prvi niz ukrepov vključuje 49, oprostite, 94 milijonov, kar se tiče obveznosti. Drugi niz ukrepov pa vključuje zajemanje izdatkov, kar se tiče preselitve. Tukaj imamo dve ločeni odločitvi sveta, kar se tiče preseditve. Najprej je bilo mišljenih 40 tisoč oseb, ki bi jih morali presediti po EU, potem pa smo dodali še drugi svežen, še 120 tisoč oseb, torej skupaj 160 tisoč oseb, ki jih je potrebno preseliti. Obveznosti, ki se nanašajo na to, ki jih komisija predlaga za 2016, znašajo skupaj 890 milijonov evrov za leto 2016, kot sem dejal, obveznosti. Potem tretji niz zadeva Frontex in tukaj gre za povečanje za 70 milijonov pri operativnih dejavnostih Frontexa še prav posebno na področju vračanja in sodelovanja z državami članicami pri spostavljanju tako imenovanih hotspotov. To je torej 70 milijonov. Vedno govorimo o obveznostih. Četrti element pa je povečana zmogljivost treh glavnih agencij Frontexa, EASE e in Europola in povišica tudi pri kadrovski politiki za vse tri skupaj. Tukaj bi nas 120 delovnih mest dodali. Leta 2016 bi naj bili polno operativni in letni strošek znaša skoraj 16 milijonov za vse tri agencije. In končno, komisija predlaga 310 milijonov kot dopolnilo komponente azilne politike in 490 milijonov za AMIF vračanje in potem notranja varnost. Skratka, notranja varnost od 82 milijonov. To bo dovoljevalo ukrepitev azilnih sistemov in sistemov vračanja v državah članicah, tisti, ki se soočajo z velikim dotokom migrantov. Prav tako pa bo to omogočilo hitro obravnavo prošen za azil. Saj delno bomo tako lahko sprostili migracijski pritisk. Tukaj so potrebni nemunudni takojšnji ukrepi na zunanjih mejah. Mejo v tretjem oddelku smo v osnutku proračuna 2016 že presegli in zato komisija predlaga, da bi mobilizirali instrument za fleksibilnost, ki je eden od instrumentov, ki ga imamo v trenutnem finančnem okviru in v celoti gledano, poleg 124 milijonov evrov, ki smo jih že zahtevali prek tega instrumenta, bi vse skupaj imeli potem 1,5 milijarde, ki bi jih mobilizirali prek tega instrumenta za fleksibilnost, poleg hm, najviše maje v tretjem razdelku. In sedaj samo da pokažem, kako si prizadevamo zagotoviti te zneske dveh letih 2015 in 2016 bi znesek sredstev, ki jih bomo mobilizirali, znašal približno 9,2 milijarde evrov. To je dvakrat več, kot je bilo prvotno načrtovano pri ukrepih v razdelkih 3 in 4 za to, da se soočimo torej z begunsko krizo. 9,2 milijardi, torej vključuje, da se bomo na jasnem, tudi skrbniški sklad za Afriko, kjer del sredstev prihaja iz Evropskega sklada za razvoj. Tako, sedaj pa kmetijski element dopolnilnega pisma, to je tradicionalni element takih dopolnilnih pisem eh, jeseni. Tukaj komisija predlaga da bi nujne ukrepe ukrepili za skoraj 700 milijonov evrov. 500 milijonov bi bili za začasne ukrepe na področju mlečnega sektorja in delno tudi za prašiče meso. Skupaj s podpornimi ukrepi za sadje in zelenjavo ki so bili sprejeti pred nekaj meseci po podaljšanju ruskega embarga na uvoz tega iz EU. Vse skupaj in v primerjavi z osnutkom proračuna, kot je bil predlagan konec maja za 2016, bi torej povišali izdatke za skoraj 700 milijonov evrov. Kar se tiče proračuna za 2016 smo imeli tudi dobre novice. Torej, prihodki, ki izhajajo iz dejatev na mleko, iz eh, pregleda računov in tudi manjše stopne izvajanja leta 2015, smo prišli do tega, da je torej ta dodatni prihodek, ki bi naj pokril izdatke, 1,5 milijarde nad tem, kar je bilo prvotno ocenjeno, ko smo pripravili osnutek proračuna. Neto učinek pri teh izdatkih in pri predvidenem pri predvidenih prihodkih pomeni, da lahko 477 milijonov evrov manj namenimo skladu EKJS. In vseeno, torej kot sem dejal, se za skoraj 700 milijonov evrov proračun primerjavi z osnotkom proračuna za kmetijstvo poveča. Poleg drugih prelogov, ki jih bom nakratko zajel, pa imamo povečanje za 5 milijonov, kar se tiče pokritja pristojbin za Evropski naročbeni sklad za podporo MSP-jem. -ja. To je torej v podokrinom EIB, kar se tiče Evropske sklada za strateške naložbe. In to bodo torej začasne potrebe preden bomo torej imeli pristojbine in dejatve, ki jih bodo potem delno pokrili tudi porabniki v naslednjih letih. Potem komisija predlaga znižanje izdatkov kar se tiče mednarodnih ribiških sporazumov in v programu za hrano in krmo, to je vse v razdelku dve, da bi torej aktualizirali najnovejše ocene, kar se tiče izdatkov. Komisija predlaga povišico za približno 23 milijonov za svoje osebje, za plače svojega osebja in to zato, da bodo lahko samo zagotovili odstotek, en odstotek povečanja delovnih mest. Takrat, ko so podali ocene, je bila stopnja praznih delovnih mest ocenjena 3,4 odstotka in potem so želeli iti v smeri 5 odstotkov. Komisija pa želi potem torej ta prazna delovna mesta zapolniti hitreje in bi želela uporabiti organigram na bolj učinkovit način in bi torej skozi celotno leto imeli manj nezapolnjenih delovnih mest. To je v skladu eh, s tem povezanimi odobitvami in to je seveda potem tudi v skladu z migracijskim pritiskom in okrepitvijo nekaterih, eh, nekaterih služb komisije, ki se morajo odzvati na to. Dopolnilno pismo potem končno tudi predlaga tehnično prilagoditev v strukturi organigrama agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. To je proračunsko neutralno, to je samo sprememba v strukturi organigrama. Celoti vzeto, kar se tiče celotnih izdatkov, je vpliv dopolnilnega pisma pomenil 1,7 milijardo 70 milijonov pri obveznostih povišice za 2016, plačila pa se bodo povišala za 914 milijonov. In komisija upa, da bodo ti elementi dopolnilnega pisma ustrezno upoštevani v usklajevalnem postopku glede na pozitivne izkušnje sedmih rebalansov proračuna glede katerih smo se zaenkrat že dogovorili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Freza, za te informacije. Sedaj razumemo tiste glavne elemente dopolnilnega pisma številka dve. Splošni poročevalci in naš odbor eh, so te elemente pričakovali. To pa lahko seveda eh, na to upoštevamo zgolj tekom eh, samega spravnega postopka. Gospod Depre, gospod Gar, tudi vas bom zapisal. Ne, gospod predsednik, eh, mislil sem, da se bo gospod Gajer oglasil zato, ker je poročevalec za teh stvari in mislim, da je tisti, ki bi moral prvi dobiti besedo. Hvala lepa. Nisem se javil k besedi, vendar pa, če ste me tako ljudno povabili, se temu ne moramo preti, seveda. Torej, po eni strani. So to proračunski predlogi, ki jih lahko razumemo, glede na politiko. Če pomislim na operacijo preselitve, to je torej nekaj, kar ima podporo parlamenta in to ni samo pomemben politični sklep, to je nekaj, kar bo omogočilo mobilizacijo sredstev, da se odzovemo. Zato je to ustrezno. Še enkrat pa se kaže, da so naloge, s katerimi se soočamo v tem trenutku, presegle meje, ki smo jih določili v osnutkih komisije in sveta. Torej, konec koncev to pomeni, da bo svet moral tukaj kaj storiti. Ne more, če resno jemlje svoje sklepe, delati z osnutkom, ki je trenutno še v veljavi. Zato je za nas vsaka indikacija, kdaj bo svet izboljšal svoje stališče, pomembna. Kajti samo takrat se lahko potem lotimo resnih pogajanj. Če se bo to, kar svet predlaga, držalo sklepov, ki jih je sam sprejel. Potem pa še podrob, manjše podrobno vprašanje in še eno širše. Nekoliko me preseneča, da je komisija Frontex naredila odgovornega za vračanje. Zaenkrat je to bila naloga nacionalnih držav. Če po nemškem pravu ne priznavamo določenega begunca, potem se ga vrne in nemški organi financirajo njegovo vrnitev. Lahko si predstavljam, ne da bi seveda bil strokovnjak na tem področju, ne poznam pravne podlage, da bi teoretično lahko bilo možno, da bi se država članica odločila, prav, bom vzela sredstva, bom vzela sredstva iz AMIFA, zato da bi plačala vračanje. Ne vem, kako smiselno je to, če sedaj financiramo naloge držav članic, z evropske ravni. V okviru subsidijarnosti mi se to zdi napak, vendar pa dobro, razmere so sedaj take, da se morda ne smemo držati preveč načelnih vprašanj. Vendar pa zakaj Frontex kot poročevalec za agencije nimam nič proti povišici proračuna za agencije, če je to dobro utemeljeno. Vendar pa vračanje v bistvu ni naloga Frontexa, vsaj zaenkrat ne če bi se zgodilo še to, potem bomo morali spregovoriti o nalogah Frontexa in potem še o kadrskih in finančnih sredstvih, ki so potrebni, ki so potrebna za to. Torej, po eni strani imamo sedaj nalogo držav članic, potem pa komisija zahteva povišico tako v AMIFO kot za Frontex. Argumentacija torej ni dovolj dobra, da bi to razumel in bi to lahko podprl. glede tega eh, menil sem, da gre za vprašanje vročih točk. A imam prav, gospod Freza? Euh, euh, za oboje velja. Če želite, lahko odgovorim na to sedaj ali pa kasneje. Izvolite, gospod Gajer. Ja- Druga točka tukaj pa je zadeva nekoliko težja. Svet nam je dejal, da je proračunska disciplina pomembna. In potem imamo dopolnilno pismo komisije, številka 8. In če sem številke včeraj na hitro dobro prebral, potem to pomeni, da bomo na srečo imeli 9,8 milijard evrov več na razpolago. 9,4 se upravičujem, pravi govornik. To pomeni, če to interpretiramo, da zaradi pomankanja sredstev države članice pri tem ne bodo propadle. Če to dobro razumem, na srečo to pomeni, da so ocene komisije bile preveč pesimistične. Lastna sredstva Evropske unije za proračun 2015 bomo imeli na voljo 9,4 milijarde več, kot je bilo ocenjeno. Ta sredstva so sedaj na razpolago državam članicam. BDP, prispevek BDP držav članice lahko za ta znesek znižamo in to je seveda pomembno za nekatere držav članice. Kaj pa bomo naredili s tem dobičkom? Teoretično ga lahko uporabimo za financiranje dodatnih nalog. Torej, argument proračunske discipline, ki nam ga je ponudil svet eh, ponedeljek eh, zvečer, je vedno šipkejše stališče. Torej, svet ima polno dogem in ena pomenjših dogem sveta je, da se držimo najvišjih meja. Razumem, to je pač dogma. Poznam notranje politične položaje v Veliki Britaniji, to je še prav posebno pomembna dogma za njih. Vendar pa glede na nepričakovano visok znesek prihodkov, bi lahko to uporabili za dodatne naloge. Mislim, da moramo to vključiti v naše politične razmisleke. Hvaležen bi bil, če bi nam lahko povedali, kakšna je sestava teh 9,4 milijarde. Gospod Depre. Uh, merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Prvi komentar je eh, pozitiven za razliko, za razliko od eh, drugih situaciji imamo povečanje sredstev tako za obveznosti, kot tudi za plačila. To je predlagal naš odbor za proračune in to predlaga sedaj tudi komisija v dopolnilnem eh, pismu številka 2 in mislim, da gremo vsi v isto smer. Nekatere razlike obstajajo glede eh, same višine sredstev, ampak mislim, da gremo v isto smer in mislim, da smo uh, lahko veseli, da smo v istem taboru, na isti fronti povečati je treba sredstva, to velja za razdelek 3, za razdelek 4, še posebej kar se tiče humanitarne pomoči, to velja tudi za okrepitev sredstev eh, za področje kmetijstva. In to me veseli, tega sem vesel. Če bomo nastopili skupaj v en glas, potem eh, se lahko nadejamo pozitivnih rezultatov. Imam nekaj kratkih vprašanj, gospod predsednik, eh, če dovolite za predstavnika komisije pri predlaganjem, eh, predlaganjem pove, povišanju sredstev v eh, razdelku 3 imamo premestitve, 120 tisoč osebi naj premestili, imamo 6 eh, tisoč evrov na osebo plus 500 evrov za premestitev. To velja zgolj za teh 120 tisoč osebi ljudi, ne za tistih 40 tisoč, eh, o katerih smo se že dogovorili in ki jih je treba premestiti. Upam, da sem prav razumel eh, ta dopis. Zakaj ta razlika? Kako to argumentiramo? Če eh, vsak od 120 tisočih potrebuje 500 evrov za premestitev, zakaj teh 40 tisoč prvih tega ne dobi, eh, zakaj tega ne dobijo oziroma kakšni so vaši argumenti? Drugo vprašanje se nanaša na našo interno razpravo. Tudi gospod Gajer je o tem govoril. Gre za vprašanje Frontexa. Jasno je, mislim, da je komisija to prav tako povedala, da eh, Frontex nima eh, trenutno pravice pobude glede vračanja. Eh, to bo treba spremeniti. Spremeniti bo treba pravno podlago, da bi jim omogočili to pristojnost. Me pa je nekaj presenetilo, glede na to, kaj smo zahtevali eh, na interni ravni. Na kateri osnovi bomo financirali vračanje eh, v okviru AMIF-a? Če sem prav razumel, imamo 38 eh, dodatnih milijonov za obveznosti in 17 milijonov za plačila. In ta sredstva naj bi dobili pri eh, 18 milijonov nič 3, uh, nič 1 in nič 2. Podpora migracije v Unijo in podpora vključevanja državljanov tretjih držav v družbo, zagotavljanje učinkovite strategije vračanja. Tako piše. Ista proračunska postavka je torej posvečena uh, pomoči tistim, ki uh, prihajajo iz tretjih držav pri integraciji, obenem pa bomo to postavko uporabili tudi za vračanje teh oseb. Mislim, da bi bilo verjetno treba eh, malce spremeniti eh, te elemente v okviru sklada AMIF. Sam eh, sem pripravljen sredstva nameniti za vračanje, ampak imeti moramo jasno pravno podlago, imeti moramo jasno finančno podlago za to. Mehanizem, ki ga za to uporabljamo, mora biti zelo jasen. Imam še tretje vprašanje. Niste govorili o prispevku komisije, kar se tiče uh, financiranja sklada uh, Madat. Na eni strani bi naj to financirali z evropskim proračunom, na drugi strani pa tudi z nacionalnimi sredstvi. Zanima me, me, če ste predvideli v dopolnilnem pismu številka 2, dovolj sredstev za to uh, financiranje, glede na zaveze, ki so bile sprejete. Mislim, da, ampak nisem pripričan, tako da prosim za potrditev. Še eno vprašanje. V okviru pogajanj, ki eh, potekajo s Turčjo. Na začetku smo govorili o dodatnih sredstvih v višini 1 milijarde evrov. Eh, Turčija je zahtevala več, sedaj zahtevajo vsaj 3 milijarde evrov. In to 3 milijarde dodatnih evrov, če sem prav razumel Turke, eh, glede na to, kaj smo eh, naredili v okviru sredstev za predpristopno fazo. Kje bomo dobili ta denar? Kje bomo zbrali ta sredstva? jih bomo našli v proračun za leto 2016? Obstaja kakšna posebna tehnika financiranja? Zanima me, če moramo počakati za to, da bomo dobili uradno prošnjo za povečanje sredstev v višini 3 milijard, 3 milijard evrov za leto 2016 v okviru pogajanj s Turčjo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Torvalc. Hvala lepa, predsednik malo sem zamudil, tako da sem zamudil del evangelijskega sporočila Vesela komisije. Tako da morda bom poprašal, po čem, o čem je že bilo govora. Občutek imam, da je to zelo čudna oblika neutralizacije komisije. Ko komisija predlaga kaj pozitivnega, potem države članice nekaj malo kasneje predlagajo nekaj negativnega in pridemo do te neutralizacije. Če si ogledamo številke, mislim, da bi morali se soočiti s strukturnimi težavami, ki jih imamo in jih bomo imeli v prihodnje. O tem, o čemer je govoril Depre, to je njegov jojo. A, tako bi potem torej zmanjšali zastoje, ki jih imamo, nakupičene stvari, ki jih imamo. In to je sedaj moje ključno vprašanje. Potem pa še dve dodatni vprašanji. Če prav razumem, gre za prašiče, meso in mlečni sektor. Ti bi naj dobili sredstva, če bo to izvzeto iz SKP-ja in bo potem to razdeljeno po statistiki, ki ne naslovi pravih težav zaradi ruskega embarga. In potem še eno vprašanje. Pred dvema dnevoma sem nekje videl, da za ribištvo plačujemo preveč za ribištvo izven EU. 600 milijonov je bila vsota, grozna vsota. V določenem trenutku sem bil poročevač za senci za ribiške sporozume. Mislim, da sem takrat imel prav. Tudi to se zgodi. Ko sem že takrat dejal, da je to precej predrago, pa temu nihče ni namenjal pozornosti, sedaj pa imamo izdan ta grozni račun. Torej, rad bi nekaj pojasnil. Hvala. Merci. Monsieur Maragall. Najlepša hvala, gospod Maragal. Merci, predsednik. No, solo un komentar, moj breve, jo quería preguntar. Samo na kratko. Pravzaprav imam podobno vprašanje kot eh, gospod Depri v zvezi z dogovorom med Evropsko unijo in Turčijo. Eh, tukaj bi dodal samo nek premislek. Um, videli smo, kako je ta teden eh, kanclerka Merklova delovala istočasno kot predsednica Evropske komisije, Evropskega sveta in eh, Nemčije. Eh, in med tem je bila posajena na prestol palače, predsedniške palače gospoda Erdogana. To je res super za njo. Eh, no zanima me kako bo to vse skupaj vplivalo na naš proračun skrbi me predvsem eh, možnost, eh, da bi nekako vse skupaj povezali z pogajanji o možnem članstvu Turčije v Evropski uniji, torej da bi to vse skupaj povezali z financiranjem eh, reševanja begunske krize. To se mi zdi zelo sporno. In pa še kratko vprašanje v zvezi z kmetijstvom. Po trenutnih informacijah se zdi, da smo še vedno da še vedno tukaj sledimo neki politiki nesmiselnega razdeljevanja, nimamo pa neke strategije, ustrezne strategije za kmetijsko politiko in ta je v teh časih resnično postala nepogrešljiva. Kolmel. Najlepša hvala, gospod Kolmel. Hvala lepa, predsednik. Veliko argumentov je že bilo podanih. Škoda je, da je kolega Gajer ravno kar odšel, kaj ti želel sem mu dati prav. Na tem trenutku imamo poleg teh eh, velikih kriznih razmer dejansko tudi proračunsko-politično priložnost in sicer zaradi tega, ker nepričakovano, saj tako večina tukaj meni, smo dobili 9,4 milijarde evrov prihodkov ki jih lahko uporabimo. In vprašanje za komisijo je, bi ne bilo smiselno in bi si lahko predstavljali, da bi ta sredstva vrnili državam članicam, da ne bi vrnili državam članicam, temveč da bi večino uporabili za rezerve, kajti tako bi se lahko soočili s temi velikimi izzivi, ki bodo še večji v prihodnosti. Po mojem mnenju pa je ključnega pomena, da ne vzamemo denarja kar tako in rečemo, sedaj bomo pa tukaj zapolnili s tem denarjem različne luknje, ki jih imamo, potrebujemo politični načrt, politično strategijo. Seveda želimo pomagati vsem tem ljudem, ki prihajajo v Evropo, ne prihajajo zaradi svoje zabave sem. Prihajajo zato, ker jih preganjajo in ker jim gre vse slabo. Je pa res, da moramo premisliti o humanitarni pomoči, kajti če želimo humanitarno pomagati, potrebujemo tudi ekonomsko podlago za to. In dejal sem že, obstaja razlika, če naprimer v Nemčiji po aktualnih številkah namenimo vsaj 10 tisoč evrov za begunca, v kriznih področjih pa lahko zgradim taborišča, kjer bi z enako vsoto lahko pomagal ne samo enemu, temveč celo 20 ali 50. Torej, ni smiselno samo namenjati sredstva, temveč razviti evropsko strategijo, da se bomo tega lotili v državah izvora blizu samim vzrokom za migracije. In tako bi seveda izrazili in podprli stališče svojih državljanov. Tudi v Nemčiji, moram reči, v mojem volilnem kraju je ozračje zelo slabo in upam, da se to ne bo preneslo na celotno EU. Zato mislim, da moramo od pristojnih odborov nujno zahtevati, da razvijamo tak politični koncept Obratno pa moramo potem komisijo prositi, da seveda, če že hočemo podati določene povišice, moramo imeti tudi ekonomsko podlago za to. Hvala. Najlepša hvala. Eider Gardiazabal. Hvala, gospod predsedujoči. Prej sem rekla gospodu Depriju, da sem zadovoljna s tem dopolnilu, ki ga je predstavila komisija, kajti v glavnem je v skladu z stališčem našega odbora. Pravzaprav gre za, že za polovico poti, gre za politični vidik odziva na begunsko krizo. To je pokrito, sedaj moramo samo še v trialogu izpogajati jamstva za zaposlovanje mladih in pa Eh, dogovoriti se moramo o rezih, ki so predvideni v ustanovi za povezovanje Evrope in uh, horizontu 2020 zaradi Junkarjevega naložbenega načrta. Eh, no je pa res, da številke niso popolnoma enake kot uh, tiste, iz našega besedila, o katerem smo že glasovali. Pa se pa me skrbi del, ki govori o agencijah. Ta komisija je predlagala, da bi, oprostite, naš odbor je predlagal, da bi povečali število osebja za EASO in za Frontex. Uh, vendar pa je naš uh, odbor predlagal, da bi v EASO povečali osebje za večje število, kot predlaga komisija pri Frontexu, pa obratno. Eh, tako da ne želim da bi komisija mislila da je vse skupaj že rešeno vprašanje agencij še nismo rešili eh, torej ko gre za število osebja ehm, mislim da bi morale agencije dobiti več osebja eh, to podpiramo vsaj socialisti in mislim da bi morali dobiti več osebja kot je predlagala komisija samo na to sem želela opozoriti odbor, da bomo morali biti pri pogajanjih še pozorni na to vprašanje. Pogajali se bomo za komisijo in vedeti morajo, da je to še vedno predmet pogajanja. Kar se tiče um, dopolnilnega pisma številka 8, o tem bomo govorili čez nekaj trenutkov, tako da bom svoje pripombe o tem prihranila za kasneje. Nihče drug ne prosi za besedo. Tako da bom še sam pristavil svoj lonček. Veliko slišimo eh, o tem, da se moramo boriti proti glavnim razlogom za te migracije. Prihaja do eh, protestov, manifestacij, eh, do protestov glede tega, da so ti tokovi priseljencev neprekinjeni. Gospa Georgijeva si želi proračuna, ki eh, temelji na rezultatih in rezultat bi bil, da se ti tokovi prekinejo. To pomeni, da bi morali imeti obmejne stražarje, eh, in eh, obaljno stražo. Zanima me, če je to upoštevano v dopolnilnem pismu razen teh treh eh, milijard, o katerih smo govorili. Mislim, da eh, je gospa Mogherini dala mandat gospe Merkel, da se pogaja o tem. Ne vem, imamo visoko predstavnico za zunanjo politiko in uh, očitno se je nekaj takšnega zgodilo. Upamo lahko, da bo komisija uh, sprejela naša stališča, o kateri smo glasovali, tudi kar se tiče obzorje 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope. Upamo lahko tudi, da uh, nas bo upošteval svet. Zaenkrat uh, nas še ni, izraziti se morajo tudi o dopolnjenem pismu številka 2. Gospod Freza, morda lahko sedaj odgovorite na eh, komentarje in na vprašanja, ki so jih zastavili kolegi in kolegica. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom odgovoriti na vsa ta vprašanja. Najprej bi rad povdaril, da se eh, vaši predlogi sprememb za osnutek proračuna za leto 2016, o kateri ste glasovali, prekrivajo z elementi, ki jih komisija predlaga v dopolnilnem pismu številka 2. Gospod Depren, gospa Gardia Zaval sta to izpostavila. Eh, veliko je elementov, ki so podobni ali enaki. Sedaj pa vprašanja, ki ste jih zastavili, eh, kar po vrstnem redu gospod Gajer in gospod eh, Kölmel sta eh, govorila o vlogi Frontexa. Bom nadaljeval eh, v angleščini, zato ker mi je terminologija bliže v angleščini. Not... Tukaj nimamo pravila pobude za vračanje za Frontex, res pa je, da Frontex lahko pomaga s premljevalnimi ukrepi za lajšanje vračanja, organizira skupne lete v države izvora tistih, ki ne morajo zaprositi za azil. Torej, zamisel je sledeča. Želimo pomagati, kolikor se le da. Kar se tiče potencijalne revizije obsega delovanja Frontexa. To je napovedal predsednik Juncker, bi naj bilo izvedeno do konca leta. Bi takrat naj revidirali vlogo Frontexa, kako je to oblikovano z ukrepi, usklajeno z ukrepi držav članic, z njihovo soverenostjo in tako dalje. Ideja pa je, da bi imeli kolektivni odziv, ki bo učinkovit in uspešen, in bo lahko pomagal pri reševanju izziva, s katerim se soočamo. Torej, to je ta delna obrazložitev za dodatna sredstva, ki so v dopolnilnem pismu, kot je to zapisano o njem. Potem pa krede drugih vidikov, kar se tiče notranjih ukrepov za reševanje izziva beguncev. Gospod Depre da nam. Gospod Depre, zanima vas, če v dopolnilnem pismu ukrepe prilagajamo drugemu svežnju. Da, 110 eh, milijonov je namenjenih eh, prvim 40 tisočim osebam. Pokrivamo tudi eh, stroške transporta, ki na začetku niso bili pokriti. Tako da to velja za obe skupini. glede tistih, ki eh, si prizadevajo za pridobitev eh, političnega azila, glede vračanja. Eh, moram dejati, da morajo ukrepi vključevati oziroma upoštevati tudi izvajanje. In pogosto v takšnih primerih potrebujemo določeno mero prožnosti. Gre za vprašanje vključevanja na eni strani in vračanja na drugi strani. Če želimo ukrepati hitro, potem moramo upoštevati, tako pravi komisija, da tudi proračun uh, vključuje to potrebo po hitrem odzivu. Če eh, bi se spuščali v več podrobnosti, bi se lahko zapletlo pri samem izvajanju. Prosim zgolj za določeno mero um, prožnosti. Gospod Deprej vas je želel eh, na kratko zmotiti. Razumem vašo argumentacijo, gospod, eh, in spoštujem to argumentacijo. Zanima pa me, kaj se dogaja s to proračunsko postavko, ker obenem govorimo o ukrepih za vključevanje in o ukrepih za vračanje zavračanje. Ne vem, kako lahko prenesemo sredstva iz ene na drugo postavko. Mislim, da imamo pri drugih postavkah neko logiko za tem, kako zagotoviti nadomestilo, pri, tem, pri tej postavki pa se mi zdi situacija specifična in posebna. Tako prav imate, gospod Debre, izvolite, gospod Freza, beseda je vaša. Predlagam, da nadaljujemo to razpravo, morda tudi na eh, dvostranski Eh, dvostranski ravni. Morda se lahko pogovorite s kolegi, ki so odgovorni za izvajanje. V vsakem primeru eh, vam bomo poskušali ponuditi več informacij. Ne vem, če želite, da eh, se dotaknem eh, drugih vprašanj sedaj ali ne. Gospod predsednik, zanima vas, če je dopolnilno pismo že vključuje ukrepe za uh, mejno stražo, eh, obalno stražo. Ne, tega ni v dopolnilnem pismu. Uh, je pa to nekaj, uh, česar se komisija zaveda in tudi zakonodajni predlogi bodo pripravljeni v eh, kratkem roku. No, odzvati se moramo na uh, nujne razmere. Vsak dan na televiziji vidimo podobe ljudi, eh, številnih ljudi, ki prečkajo meje. No, vsi razumemo to nujnost, to takojšnost teh razmer. Pomembno je, da ustvarimo ustrezne pogoje za večjo stopnjo sodelovanja v trenutnem eh, pravosodnem okviru. Frontex je pozval k zagotavljanju strokovnjakov na strani držav članic. Oni imajo namreč znanje, ekspertizo za to, da takoj eh, zberejo sredstva za boljši nadzor na mejah. In z tega vidika že imamo ukrepe, ki so namenjeni boljšemu odzivu na ta migracijski eh, pritisk. Glede uloge agencij in eh, morebitne krepitve, sem si zapisal mnenje gospe Gardija Zabal, ki uh, je o tem govorila, razumem njene pomisleke. O tem bomo brez dvoma govorili tekom pogajanj, bodi si eh, ločeno, bodi si eh, anticipativno, tako eh, kot je dejal gospod Gajer. Bodi si bomo o tem govorili neposredno ob pravnem, spravnem postopku. Vprašanje treh milijard za Turčijo. O tem se govori, to je res, ni pa to del eh, sklepov sveta, Evropskega sveta. Obstaja določena želja pokrepiti sodelovanja s Turčijo, ki je ključni akter eh, pri tej eh, migracijski krizi je pa že res, da eh, bomo okrepili sklad Madat, kar pomeni upanje v rabščini. To je skrbniški sklad in eh, nasli smo že nekaj eh, milijonov evrov v skladu za predpristopno pristopno fazo države članice lahko zberejo neko kritično maso sredstev, s katerimi se lahko odzovemo na potrebe. Ta skrbniški sklad torej temelji na takšnem mehanizmu. Rečemo lahko, da potrebujemo sredstva iz evropskega proračuna, pa tudi prispevke držav članic. iskanje morebitnih treh eh, milijard je nekaj, čemur se bomo posvetili, ko bodo pogajanja končana, če bo do tega resnično prišlo. Vprašanje kmetijstva. Gospod Torvalds je govoril o sektorju prašičega mesa. in v dopolnilnem pismu imamo trenutno 29 milijonov namenjenih eh, temu sektorju. Komisija pa spremlja razvoj dogodkov na trgih. Če bo to potrebno, se bomo odzvali. Naj spomnim, da smo to razpravo že imeli pred letom in pol glede odziva na ruski embargo na, za uvoz. In komisija je predlagala tudi že spremembo izdatkov in sprašvali smo se, ali imamo dovolj sredstev v rezervah in po letu dni lahko rečemo, da sredstva so bila zadostna, ne samo to, celo manj smo porabili, kot smo predvidevali. Torej, komisija si podrobno ogleduje potrebe in potrebno je, da imamo ustrezno raven odobritev, glede na to, v kakšnih razmerah smo. Upam, da nisem ničesar eh, pozabil, če sem pa na kakšno vprašanje pozabil, pa uh, lahko na njo odgovorim, če me na, na to spomnite. Hvala, gospod Fresa, hvala za vse te podatke. Res je, omenili smo eh, Frontex in nekateri v tem odboru smo uh, julija obiskali Sicilijo. Uh, v Strasburu bomo imeli uh, razpravo o tem s kolegi iz odbora Libe. Sam uh, sem uh, bil precej zaskrbljen na Siciliji. Uh, Zdi se, da Frontex zbira statistiko, eh, naprimer eh, o številu nezakonitih eh, priseljencev oziroma tistih, ki prečkajo meje. Zdi se, da so vse pristojnosti in vse vajeti v rokah države, držav članic. In to je pravo vprašanje. Povedati moramo, kaj želimo, da Frontex počne in eh, na kateri osnovi. Kje je vlada v tej zgodbi? Kje so tiste oblasti, ki dejansko potrjujejo odločitve, ki sprejemajo odločitve? To se mi zdi pomembno, glede na to uh, krizo, kakršne še nismo videli. Mislim, da imamo dovoljenje, da izrazimo naše pomisleke glede proračunskih odzivov. Če je dopolnilno pismo številka 2 eh, znak nekega napredka, eh, to še ni vse. Narediti moramo več. Eh, proračun za leto 2016 v trenutni obliki ne bo dovolj in zanima me, če so predsedniki vlad in držav dejansko eh, upoštevali vse to. In s tem prehajamo na eh, predlog sprejeme proračuna številka 8. To eh, je del porazdelitve bremen med državami in članicami. Imamo lepe sanje, Eh, o katerih je govoril tudi gospod Gajer oziroma gospod Kolmel. Gospod Fresa, ali nam lahko date nekaj upanja? Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom eh, izpostaviti glavne elemente eh, rebalansa številka 8. To je torej običajni postopek, ki se zgodi vsako leto ob tem času gre za aktualizacijo glede ocen in prispevkov držav članic, ki jih morajo te prispevati v evropski proračun. Letos imamo tri glavne komponente v tem dopolnjenem pismu. Prva, kar se tiče proračunske, proračunskega učinka, tudi največja, je reciklaža sob, ki smo jih imeli lani, tukaj je šlo za stopno prilagoditve tudi za bilančno soto leta 2004, kar se tiče prispevkov DDV in BND. In ta reciklaža zadeva, torej za poznela plačila šestih držav članic, ki so izkoristile možnost, da večja plačila nakažejo kasneje leta 2015. 1. septembra so ta plačila teh šestih držav članic bila podana in skupna vsota znaša 5,7 milijard. To mora biti potem razdeljeno po državah članicah. Druga komponenta, ki je tudi vsakoletna, pa je, da si ogledamo, potem revidirane vsote za 2015, kar se tiče DDV in BND za vse države članice. In na tej podlagi potem izračunamo in revidiramo ocene prispevkov držav članic v proračun Evropske unije. In tukaj smo pri 1,4 milijarde evrov za vse države članice. Tretji element ki je tudi pomemben, pa je, da upoštevamo dodatne prihodke starinskih dajatev in prihodke iz kazni, kar se tiče uporabe konkurenčne politike. In kar se tiče carinskih dejatev, tukaj imamo prihodek, ki se ocenjuje na 0,8 milijard evrov više od eh, prvotnih načrtov in za kazni imamo 1,5 milijarde evrov več, kot je bilo prvotno načrtovano in ocenjeno. Naj omenim, da v dopolnjenem pismu številka 8 imamo tudi manjšo točko, kar se tiče eh, službe za nadzor podatkov, Tukaj bi naj znižali izdatke za 138 milijonov evrov. In sedaj, če se vrnemo na prihodkovno stran in na vprašanja, ki ste jih zastavila Kolmel in Gajer, mislim, da moramo biti jasni, kaj je na kocki. To je vprašanje finančnih ministrstev da se ogledamo različne vire prihodkov in jih prilagajamo. In to nima neposrednega učinka na obveznosti, na izdatkovni strani, ki so vključene v proračun. Tukaj je zagotovljeno, da Unija potrebuje avtorizacijo za odobritve in plačila za obveznosti in plačila in to je omejeno, seveda z majami in z vsemi pravili, ki veljajo za to. Na podlagi izdatkov, ki je v proračunu, pa komisija potem izračuna raven lastnih sredstev, ki jih je potrebno pobrati in pozove države članice. Med letom se potem te ocene revidirajo, upoštevamo tudi dejansko zbiranje carinskih dejatev, sprememb v ravni DDV in BND za države članice in potem to prilagodimo na prihodkovni strani na ustrezen način. Torej, ne moramo reči, da imamo 9,4 milijarde evrov več za države članice. V bistvu je to, kar lahko rečemo, le to, da imamo više carinske dejatve in več prihodkov od kazni, tega prej ni bilo zajetega, to je lahko novi element, ki bo na voljo vsem državam članicam sorazmerno glede na njihov BND. To je 2,3 milijarde. Ostalo pa je v bistvu redistribucija med državami članicami bremena, da financirajo proračun. Torej, ne gre za to, da bi pridobile iz tega vse države članice, imamo prilagoditi, nekatere države prispevajo več, druge manj, upoštevati pa moramo to prilagoditev na podlagi izračuna lastnih sredstev. Zakaj komisija teh sredstev ne more uporabiti? Torej prihodki carinskih dejatev in kazni iz konkurenčne politike, zato ker to ne spreminja ravni avtoriziranih obveznosti in plačil v proračunu, o katerih se dogovarjamo vsako leto. Da bi povečali izdatke, karkoli je že na voljo v proračunu, se morata parlament in svet dogovoriti, da bomo v razdelku 3 ali 4 to povečali. Na tej podlagi se potem izračunajo lastni viri po pravilih in to potem določa prispevek držav članic. Dejstvo, da konec leta na prihodkovni strani imamo 2,3 milijarde evrov več, ki jih nismo upoštevali na začetku, ne dovoljuje komisiji, da bi porabila več. Edini način, kako bi lahko porabili več, je zavestna odločitev obeh organov za spremljanje proračuna, parlamenta in sveta, da povečamo torej sredstva, ki jih imamo po običajnem postopku. Žal pa to ni predvideno, torej taka preusporeditev po trenutnih pravilih. Hvala lepa. Najlepša hvala. privedli ste nas ponovno na realna tla in eh, nejasnosti so postale jasne. Gospa poročevalka za 2015. Pošto rektifikativo. Hvala. Res je, da ko dobimo predlog spremembe proračuna takšnih značilnosti in ko vidimo, da bo treba vrniti denar državam članicam, vedno najprej razmislimo o tem, kako bi lahko porabili ta denar pri pogajanjih oziroma kaj bi lahko naredili s tem denarjem, ki bi ga imeli. Eh, gospod Prese je pravilno povedal, da je to vprašanje finančnih ministrstev. Eh, dejstvo, da imamo sedaj 9 milijonov pri tem eh, dopolnilnem pro, pismu, seveda ne pomeni, da lahko trošimo še več. Oprostite, gre za 9 milijard. Dobro, lahko bi zaprosili za nujno spremembo večletnega finančnega okvira, lahko bi povišali zgorne meje ampak res je, da bi to bilo nekoliko zapleteno. Mislim, da bi morali pustiti spremembe večletnega finančnega okvira za predvideno revizijo leta 2016. Takrat se bomo lahko bolj razumno k temu pristopili. No, ampak vseeno lahko uh, se ob tem uh, porodijo določeni politični pomisleki. Eh, gre za 9 eh, milijard evrov, ki so bile predvidene za kazni in tako naprej. No, seveda je svetu zelo pomembno, ali bodo države članice dobile 9 milijard več, ali jih ne bodo dobile. Zato bi na ta način. Eh, moralo to olajšati pogajanja s svetom. No, politično gledano pa bi svetu lahko predlagali naslednje. Glede na to, da ostaja nekaj denarja, bi lahko ta denar, ki je bil prihranjen za to, da bi ga porabili za kazni, eh, ki jih dobije Evropska unija in tako naprej, Eh, ta denar bi lahko sedaj države članice uložile recimo v skrbniški sklad, ki je bil ustanovljen za Sirijo. Uh, pač glede na prispevek, za katerega bi se odločile, kajti tudi posamezne države članice bodo v ta sklad morale uložiti denar. Potem, če se prav spomnim, je program, uh, svetovni program za prehrano zaprosil za pomoč in lahko bi predlagali svetu, da ne kot svet, ampak kot posamezne države članice uporabijo ta denar za to, da vložijo denar v svetovni program za prehrano, za UNRWA, za skrbniški sklad ali pa za kakšen drug sklad. E, vsaj takšno politično priporočilo bi lahko dali svetu in e, lahko upamo, da bo svet pozitivno sprejel to priporočilo. Tako, tako pravi naša splošna poročevalka. Kje se bodo pojavila ta sredstva? V eh, proračunu Evropske unije, v proračunskih postavkah eh, držav članic, v njihovih proračunih? Bo šlo za prispevke iz um, Evropskega sklada za razvoj. Dejstvo je, da se bodo te milijarde vrnile v države članice. Če bodo države članice dale ta denar uh, v žep, če bodo uh, financirale te 3 milijarde za Turčijo, če bodo financirale uh, obmejno stražo in obalno stražo, dejstvo je, da nekaj morajo narediti. Ti 2 milijardi sta dobrodošli v vsakem primeru. Imamo politiko migracij, ki jo pokrivajo eh, države članice na eni strani eh, in eh, proračun Evropske unije na drugi strani. Pomagamo naprimer prek OZN, pa tudi v Turčiji, v Libanonu, v Jordani in tako naprej. Toliko o tem čaka nas dolg spravni postopek eh, o proračunu za leto 2015 in izzivov je veliko. Besedo, kdo želi besedo, gospod Maragal. Na kratko, popolnoma se strinjam za gospod Gardija Zabal. Dodal bi morda samo še eno dodatno, dodaten povdarek. Današnje politično sporočilo je to, da je Evropski parlament eh, pripravljen biti zelo zahteven, se odzvati na potrebe evropskih državljanov in pri naših pogovorjih z svetom moramo opozarjati na politične in gospodarske razmere v Evropski uniji. Tukaj gre za zgodovinski trenutek. Iz tega moramo izhajati. Eh, vsi moramo biti zelo zahtevni sami do sebe. Hvala lepo. Merci, Najlepša hvala. Še kakšen komentar? Ne dobro bi bilo, če bi čim prej eh, dobili še več informacij o eh, beguncih, o tej krizi, da bi čim prej vedeli, kaj je treba pokriti s proračunom Evropske unije, kaj z različnimi skladi in eh, kaj bodo pokrili države članice. Tekom našega dela smo veliko stavili na umestno revizijo. Euh, Ali ima komisija kakšne eh, dopolnilne komentarje? Mislim, da smo na to temo že vse povedali. Hvala gospodu Bjornu Larsonu, ki je direktor za človeške vire in eh, tudi direktorju za Amerike. Hvala za vajno prisotnost. Pridobili smo tudi posebnega svetovalca za eh, vprašanje miru v Kolumbiji. Kdo se bo oglasil? Gospod Larson? Mislim, da bi se naj oglasil jaz, Bjorn Larson. Hvala. Um. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, visoka predstavnica ima namen eh, imenovati posebnega odposlanca gospoda Gilmora, nekdanjega irskega zunanega ministra, nekdanjega eh, mm, podpredsednika. On bi bil poseben svetovalec, svetoval bi pri mirovnem procesu v Kolumbiji, osredotočiti se želi na dosego miru v Kolumbiji in želi usklajevati vlogo Evropske unije pri tem mirovnem procesu. Eh, verjetno vas najbolj zanima svežen plačil. Eh, naj povem, kaj tukaj načrtujemo. Eh, mm, posebno poslanec naj bi začel delovati novembra in baziran bi bil na Irskem. Seveda bi bilo organiziranje veliko misij, ampak on bi ostal na Irskem. Prav tako to ni delovno mesto za polni delovni čas. Ocenjujemo, da bo delal približno dva tedna na dva meseca, tako da če gre za pogodbo za eno leto, Eh, predvidevamo, da bo delo približno 84 dni. Dobil bi dnevnice, ki so predvidene za stopnjo AD16. Eh, četrtino dnevnic bi dobil. That he will, he will actually perform. Um, gre torej za približno vse skupaj 50 eh, tisoč evrov. Pokrili bi mu tudi stroške njegovih mm, obiskov, misij. Ne bo pa imel siceršne logistične sektorske podpore, eh, pri svojem delu se bo opiral na naše službe ali v Bruselju ali pa v delegacijah, kjer bi deloval v glavnem, torej v Kolumbiji. Um, no, v njegovi pogodbi bi bile predvidene tudi nekatere druge dejavnosti. Toliko na kratko. Uh, kaj pričakujemo, načrtujemo za tega posebnega poslanca gospoda Gilmorja? Merci, monsieur Larson. Najlepša hvala, gospod Larson. Gospod Depre. Uh, merci, monsieur... Hvala, gospod predsednik. Slišal sem eh, predstavnika službe za zunanje delovanje. Naše pristojnosti smo, so omejene na plače, ampak eh, plača ima smisel, če je misija smiselna. Ne gre zgolj za eh, razdelitev stroškov gre tudi za vprašanje te misije same. Imam tri vprašanja. Prvič, zanima me, če ima Evropska unija oziroma služba za zunanje delovanje delegacijo v Bogoti. Zanima me, če lahko ta delegacija povezati uh, mirovne procese v Kolumbiji in Evropsko unijo. Drugače, eh, ta delegacija ni ravno smiselna. Zanima me, kakšna je uh, dodana vrednost delegacije na kraju samem in kakšna je dodana vrednost tega posebnega svetovalca oziroma odposlanca. Če ena od strani, in to je morda res, če ena od strani, ki mora sodelovati v tem mirovnem procesu, želi našo prisotnost, potem uh, je smiselno, da sodelujemo. Zanima pa nas, če je kdo zahteval naše sodelovanje pri medijaciji. Če je to res, potem verjetno obstajajo dokumenti, ki o tem pričajo. Zanima me, če obstaja dejanska želja po našem sodelovanju. In še tretje vprašanje, oziroma splošni komentar, ki gre takole. Veliko posebnih odposlancev obstaja Eh, to so bodi si nekdani ministri, bodi si nekdani evropski komisari, ki imajo različne, eh, predvsem prožne misije. In zanima me, če je ena od funkcij Evropske unije zagotavljanje takšnih eh, zlatih padal, kot pravimo, za nekdanje uslužbence. Gre za nekakšno reciklažo pravi predsednik. Gospod Zani je prosil za besedo, izvolite. Grazie, presidente, volevo eh, aggiungere. Hvala. Gospod predsednik, želel bi zastaviti nekaj vprašanj. Eh, torej, poleg tistih, ki jih je že zastavil gospod Debre. Mi smo pristojni za plačila, je rekla komisija. Ampak najprej moramo razumeti, kakšne naloge, zadolžitve bo imela ta oseba. Če naj bi bilo plačilo upravičeno, potem naj razumemo, kakšne naloge bo imel ta človek. Ehm, moje, moje vprašanja so konkretna. Prvič, koliko ljudi zaposluje Evropska unija tukaj in v Kolumbiji, zato da bi urejali odnose s to državo. Dobro bi bilo imeti ta podatek, zato da bi razumeli, kakšna sredstva so že namenjena tej nalogi. Ali lahko komisija pove, kakšne naloge bi imel eh, ta odposlanec, tukaj je bil podan samo nekakšen splošen pregled, brez podrobnosti. Zanima me, zakaj eh, obstaja ta potreba potem, da je od takrat v Kolumbiji, kolikor razumem, bo gospod Gilmer eh, v, na Irskem in občasno bo potoval v Kolumbijo in pa še ta mirovni proces. Na sestanku koordinatorju smo razpravljali o tem in pojavil se je dvom eh, okrog tega, ali je ta mirovni proces v Kolumbiji že dovolj zrel za to, da bi um, bila potrebna prisotnost eh, Evropske unije. Tako da se vračam k vprašanju gospoda Depreja. Uh, ali je katerakoli izmed strani, ki sodeluje v mirovnem procesu, zahtevala eh, sodelovanje tretje strani, eh, kot eh, je Evropska unija. In zanima me tudi, ali ima ta, ta irski politik dovolj strokovnih usposobitev za takšno mesto. Je še kakšno vprašanje? Sam imam dopolnilno vprašanje. Imamo eh, evropsko zunanjo politiko, ampak tudi države članice imajo lastno zunanjo politiko. In zanima me, kdo je še tam prisoten v Kolumbiji, razen Evropske unije. Eh, katere države članice imajo tam svoje Eh, ljudi. Zanima me tudi, kakšen je postopek koordinacije, glede na to, da ste vi odgovorni za človeške vire in vse države članice si prizadevajo za eh, prihranke pri porabi proračuna. Zanima me, če obstaja kakšen potencial za znižanje eh, sredstev, tako da bi, na primer, združili naša sredstva. To gre onkraj uh, plače za tega poslanca, ampak mi smo odbor za proračune in upam, da nas, da, da nas razumete. Hvala, hvala za vsa vprašanja. Nekatera vprašanja sicer presegajo moje pristojnosti, tako da bom eh, dal besedo tudi gospodu Ševrinu. Eh, najprej eh, citiral sem 123. člen lahko govorite o pogodbenih določbah, ki utemeljujejo ta naš predlog? Eh, no, eh, v zvezi s tem členom smo vas o tem ustrezno obvestili. Eh, naj odgovorim na prvo vprašanje. V Kolumbiji, v Bogoti že imamo svoje predstavništvo nimam eh, podatkov o tem, koliko ljudi tam dela, tako v delegaciji, kakor tudi v, tukaj v Bruslju. Lahko vam priskrbim te informacije. Dejstvo je, da bi tukaj eh, šlo za usmerjeno operacijo, gre za en določen vidik. Potem omenil sem tudi obiske, misije. Mislim, da tukaj ne bo šlo samo za misije v Kolumbiji ali na Irskem, lahko bo prišlo tudi dru, do drugih misij. Ni vse skupaj nujno povezano z delegacijo v Bogoti. Je pa res, da tam imamo svoje predstavnike. Potem nekdo je se pritoževal, čez, da imamo veliko teh posebnih uh, eh, odposlancev. Mislim, da to ni res. Ne moram govoriti v imenu komisije, ampak dejansko je to drugi ali tretji odposlanec. Imamo odposlanca za disciplinska vprašanja, ki ga plačamo na enak način. Potem imamo neplačano strokovno skupino eh, Cathy Ashton in potem imamo še tega posebnega odposlan, odposlanca. Tako da ni veliko teh posebnih odposlancev. Potem um, o ozadju sem že spregovoril. Kar se tiče vašega vprašanja, gospod predsedujoči. No, seveda to skrbi tudi mene. Eh, kako spraviti to dejstvo, da pri nas ne gre samo za Evropsko unijo, ampak tudi za 28 držav članic, ne samo pri tem, ampak pri številnih drugih delegacijah. Eh, s tem smo že začeli, tukaj gre za delo, ki je v teku, nimamo še ustreznega sistema, ampak države članice želijo tesneje sodelovati med seboj vedno več je ne samo fizičnih stikov, ampak eh, gre tudi za proračunske pomisleke. Številne države članice želijo poslati svoje diplomate k nam, sodelovati z nami in mislim, da je to pozitivno. Pa je to šele začetek tega sodelovanja. Je pa to vsekako široko vprašanje, o katerem bi lahko poglobljeno razpravljali, ampak uh, Um, ne vem, če je primerno, da jaz sedaj predolgo govorim o tem, morda bi lahko gospod Šefrin kaj več povedal o političnih nalogah eh, samega poslanca. Hvala, gospod Larsen. No, če ne morete odgovoriti sedaj oziroma na daljši način, bi bilo dobro, da se ponovno srečamo v naslednjih mesecih in da eh, spregovorimo o teh vprašanjih. kaj se dogaja s to reprezentativno funkcijo Evropske unije in, naprimer, ko potujemo v Ukrajini, eh, zadeve niso jasne, imamo predstavnike eh, Evropske unije, imamo predstavnike držav članic in eh, vprašamo se, kdo ima v rokah vajeti. To je temeljno vprašanje. Gospod Šefer, glede bolj političnih vprašanj, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za ta vprašanja. Mislim, da sem lahko kratek in drnat. Vprašanja se namreč vsa. Eh, stekajo na predsednika Kolumbije in na trajanje mirovnega procesa. Predsednik se je pogovarjal z visoko predstavnico in zaprosil je za eh, sodelovanje s predstavnikom eh, visoke predstavnice, zato da bi ta spremljal mirovni proces, ko bo mirovni sporozum podpisal podpisam. Mirovni proces eh, je napredoval v veliki meri v, v zadnjih eh, nekaj tednih in mislim, da eh, lahko upamo na sklenitev miru in zato je zaprosil gospod Santos v, imen, v, v imenu gospe visoke predstavnice. Najlepša hvala, gospod Depre, ste zadovoljni z odgovorom? No, zelo zanimiv se mi zdi ta odgovor. E, odgovarjamo sprošno, seveda zaupam visoki predstavnici, že po definiciji, intrinzično, ampak potem je treba povedati, da so oblasti prosile za tega posebnega odposlanca. To je smiselno. Če kdo prosi za to, potem je to smiselno. Imeli bomo posebno specifično misijo, to ima svoje posledice, gre za politiko, gre za diplomacijo, kar je seveda zanimivo za Evropsko unijo. In veseli me, da smo sedaj dobili te informacije, da gre torej eh, za prošnjo kolumbijskega predsednika. gospod Gilmer bo imel tudi druge naloge. Piše, da je posebni odposlanec za mirovni proces v Kolumbiji, nima drugih nalog ali pač. A ima še kakšne druge naloge, gospod Šefer? No, ta misija je sestavljena iz eh, različnih vidikov, je pa vseeno zelo specifična misija. Prav, gospod Depre, je vse jasno? No, to ni bilo. Eh, jasno, prej je pa postalo jasno sedaj. Še kakšno vprašanje? Najlepša hvala, gospoda. Mislim, da bo lahko naš odbor podal ustrezno mnenje brez pridržka. Sedaj pa je čas za glasovanje. Prosim vas, da ustavite kartice v naprave. Kdaj bi morali glasovati? Ob 11.30. Jah, no potem pa bomo prekinili sejo. Naj eh, potrdim eh, našo sejo. 27. oktobra v Strasburu skupaj z odborom Libe ob 14.15. To sem že povedal, ampak eh, rad bi ponovno izpostavil, da imamo sejo in da imamo na voljo tudi tolmače. Splošno poročevalka predlaga, da glasujemo sedaj. Da, mislim. Uh, da težav ni, mislila sem, da nas ni dovolj, ampak mislim, da smo dosegli kvorum, tako da lahko glasujemo. No, potem pa lahko glasujemo sedaj, če nima nihče nič proti. Kolegi, ki bodo prišli ob 11.30, nas bodo verjetno napadli, ne? Ne? Prav. Gospod Gajer bo morda moral nadaljevati uh, z vodjem seje. Ob 11. Eh, sem namreč povabljen na eh, sejo predsedstva Evropskega parlamenta, kjer bom zamenjal gospoda Buska. Prav, potem pa nadaljujemo z delom, tam, kjer smo končali. Besedo bom predal Eider Gardia Zabal, ki bo govorila o prošnjah za prerasporeditev. No, Na hitro, gospod eh, predsedujoči, ne gre za problematično temo. 900 milijonov evrov, ki jih, ne, ki jih nismo porabili, bi uporabili za to, da um, izboljšamo storitev Web Evropa in tako naprej.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 Besedo sedaj predajam Žerarju Depreju, ki predstavlja Moniko Holmajer za druge oddelke. Monika Holmajer je v delegaciji. Oziroma se upravičujem, eh, gospod Depre pač nadomešča gospod Holmajer. Najlepša hvala eh, včasih mi je treba malce pojasniti, koga nadomeščam in eh, na kakšen način. Imamo dve pri razporeditvi, ki se eh, nanašajo na odbor regiji in eno, ki se nanaša na ekonomski in socialni odbor. V vseh treh primerjih gre za eh, zbiranje sredstev pri določenih postavkah, naprimer infrastruktura in tako naprej. Ta sredstva naj bi v treh predlogih prerasporeditve namenili varnosti in nadzoru nad eh, infrastrukturo ter kibernetski varnosti, informacijski varnosti. To so cilji, eh, ki jih spodbujajo različne institucije. Predlagam, da vse tri predloge prerasporeditev sprememo v svežnju, mislim, da so dobro argumentirane. 25. člen finančne uredbe pravi, da o tem ni treba glasovati, glede na vsebino, glede na š, eh, raven sredstev. Če komentarjev ni, potem so te prerasporeditve sprejete. Kakšen komentar v zvezi z nepremičninsko politiko? Kakšno vprašanje v zvezi s točko razno? očitno ne. Naslednja eh, seja nas eh, čaka 27. oktobra, 12. novembra, na to od 9. do 12.30 in od 15. ure do 18.30. Naslednja seja pa 19. novembra od 9. Od 9. Eh, do 12.30 tukaj v Bruslju. Vse je končano. Hvala. Thank you, Mr. Geyer.